in sicer o mnenju na poročilo, ki ga pripravlja odbor za okolje o standardih emisijskih vrednosti za nova lahka oziroma za nova lahka gospodarska vozila. Najprej kompromisni predlog A. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto kompromisni predlog B. Na tretji strani na mojem glasovalnem seznamu je to. Kompromisni predlog B, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. predlog spremembe 43 pri uvodni izjavi 15. Gospod Sterc je avtor. Kdo je za? Mi sledite? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromisni predlog C. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o kompromisnem predlogu C. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 glasov za, 16 proti, 2 vzdržana glasova. Kompromisni predlog C je sprejet. Potem predlogi sprememb v zvezi z datumi. Začenja se vse skupaj pri členu 7 odstavek 1, če se prav spomnim, glasujemo v svežnju mislim, da je 16 predlogov sprememb. Glasujemo o svežnju 16, se opravičujem, kdo je za? Proti, vzdržani, očitno zavrnjeno. Potem je glasovanje o svežnju 17, kdo je za? Proti, vzdržani bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o svežnju 17. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 za, 18 proti, zavrnjeno. Naslednji je kompromisni predlog D. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog E. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromisni predlog E. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 17 glasov za, 18 proti. Kompromisni predlog E je zavrnjen. 95, Wills, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 94, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 94. Voted, voted. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 17 glasov za, 17 proti, eno zdržan glas, zavrnjeno. Predlog spremembe 101. oziroma predlog 101 pokriva predlog 95. Naj, sedaj glasujemo o predlogu 100. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili predlog spremembe 100 gospoda Alka Drava in gospe Fajon. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 16 proti sprejeto. Gremo naprej. Predlog 126 gospoda Rikeja. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo o predlogu 126. Glasujte. Ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 18 za, 17 proti sprejeto. Predlog spremembe 50 L kadravi, kdo je za? Proti. Preverimo. Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 50, gospoda El kadravija. Vsi vsi glasovali, konec glasovanja. 18 glasov za, 17 proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Gospod Taylor, ponavadi glasovanje ni tako tesno, samo toliko, da boste vedeli. Predlog 52, El Kadravi, kdo je za? Mislim, da je EPP proti, kdo je proti? Vzdržani bomo preverili o predlogu spremembe 52, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 17 proti, sprejeto. 51 je brezpredmeten. Gremo naprej. No, nekateri v parlamentu mislijo, da ko enkrat začneš glasovati, ne smeš več v dvorano, ampak sam ne bi šel tako daleč. Glasujemo o svežnju 18. Svežen 18, kdo je za? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Glasujemo o svežnju 18. Gospod Fidanca, če boste kaj bistveno izboljšali, se bo se od stvari spremenile. Skratka, glasujemo. As everybody. Ste vsi glasovali? Spravljate se na predsednika, to ni dobro, konec glasovanja. No, ni vplivalo na glasovanje, 24 glasov za, 13 proti sprejeto. 68 gospoda Fidance. Gospod Fidance je pravočasno prišel za svoje glasovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedemdeset je brezpredmeten. Glasujemo o 87. predlog spremembe, tako mi pravi strokovnjak na levi. Liberatski, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 109. Glasujemo o predlogu spremembe 109 gospeti kao. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 1, 5, 7 in 1, 5, 8 sta brezpredmetna, tako da glasujemo o štirih predlogih sprememb. 88, 102, 103, 104, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa še preostali predlogi sprememb. 55, gospoda finance, kdo je za? Proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 55. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 18 proti. Zavrnjeno. 67. Predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 89 je brezpredmeten. Glasujemo o predlogih 90, 96, 97, 98 in 99. Kdo je za? Proti bi preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo v svežnju o 90, 96, 97, 98 in 99. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 17 proti. Sprejeto. 110. predlog je bil umaknjen. 111. predlog gospi Fajon. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. 127. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjen. Predlog 17. Poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani sprejet. Predlog 132, gospod Tikal, kdo je za? Proti? Vzdržani? Savrnjen. Predlog 18, poročevalca, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 19, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 133. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 135. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 20 poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 134 za, proti. Vzdržani lahko, prosim, preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 134. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 19 za, 19 proti. Zavrnjeno. 136. predlog, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 138. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 140. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 140. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 glasov za, 20 proti, zavrnjen. 150. predlog, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 151, kdo je za? Proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjen, ampak bomo vseeno preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 151 ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 15 za, 23 proti, predlog je zavrnjen. Predlog 24 glasujemo po delih. Najprej prvi odstavek, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi odstavek, kdo je za? Proti, vzdržani, tudi ta je zavrnjen. 152 gospoda Tatarele, kdo je za? Proti proti, vzdržani. Predlagam, da preverimo z elektronskim glasovanjem. Glasujemo 152 in 153, ki sta identična. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 glasov za, 20 proti. Oba predloga sta zavrnjena. 154 in 155. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjena. 162. predlog za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 166. za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 32. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 33. za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 41 je brezpredmeten, zato ker je bil kompromis B sprejet. 44 do je za. Proti. Zdržani sprejet. Predlog 49 je brezpredmeten, tako da sedaj še končno glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 glasov za, 4 glasovi proti, 2 vzdržana glasova. Sprejeto. Čestitke gospodu Vlasaku. Kolegice in kolegi, ker ste bili tako učinkoviti in disciplinirani. Ob 15 do 10 pride k nam komisarka Nemanjaki, tako da bomo do takrat prekinili zasedanje. Prosim, da se ne oddalite preveč od dvorane. Čakamo, kot rečeno, komisarko Damanaki ponovno se vidimo čez približno 15 minut. kolegice in kolegi ne vem ali je morda še kateri izmed članov izven dvorane prosim da če koga najdete izven dvorane da ga hitro spravite nazaj noter naslednja točka na dnevnem redu integrirana pomorska politika poročevalka je gospa Meissner Moram pa reči, da mi je veliko veselje, da lahko danes v naši družbi pozdravim komisarko. Komisarko Damanakijevo, dobrodošli na seji odbora TRAN. Z Evropsko komisijo precej dobro sodelujemo, sodelujemo s komisarjem Kalasom gospodom Tajanjem za področje turizma, z vami sodelujemo. Tako da kar dobro poznamo vse tiste komisarje, ki so zadolženi za področja, ki jih pokriva naš odbor. Zelo veseli smo, da ste si danes dopovdne vzeli čas in nas obiskali. Če želite, bi najprej kar vam dal besedo. Gospa Majsner in ostale kolegice in kolegi pa bodo zagotovo imeli še kaj dodati k vašemu vodu. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom storila vse v svoji moči in obljubim, da se ne bom spuščala v področja gospoda Tajanja ali gospoda Kalasa. Gospod predsednik, gospa poročevalka, gospa Majsner, spoštovane gospe in gospodje, Najprej bi se vam rada zahvalila za vaše prijazno povabilo na današnjo razpravo. Govorili bomo o poročilu gospe Meissner o celostni pomorski politiki. Tu gre več kot zgor za pregled doseženega. Gre za obravnavanje prečnega pristopa Evropskega parlamenta, ki pokriva različna področja. Vaše sodelovanje seveda dodaja k demokratični legitimnosti delu, ki ga mi opravljamo, za kar sem vam hvaležna. Integriran pristop k pomorskim vprašanjem je danes očiten. Razlitje nafte v Mehiškem zalivu ter širjenje piratstva sta samo dva primera, ki krasita naslovnice. Sta pa tudi primera, ki kažeta na to, kakšni izzivi vse nas čaka in kako obširni so. Podnebne spremembe, izguba biotske raznolikosti in izkoriščanje pomorskih verov, prelov in ostale zadeve ne potekajo usporedno, temveč sovpadajo in zaradi tega predstavljajo večji izziv, kot bi bili vsak izmed teh vprašanj posamično. Potrebujemo koherentno, uravnoteženo vizijo, ki bo primerna za različne politike. To je pravzaprav tudi bistvo integrirane pomorske politike. Razviti je treba pozitivno interakcijo med obstoječimi politikami, med gospodarskimi in socialnimi interesi. Združiti in usklajevati je treba različna prizadevanja iz posameznih sektorjev, katere tako bomo lahko izboljšali tudi učinkovitost. Vendar, kje se nahajamo danes? Naj vam na kratko odgovorim na to. In dovolite, da na kratko predstavim tudi prednostne naloge, ki jih obravnavam, odkar sem zasedla svoj položaj februarja. Najprej EU 2020 gre za trajnostno in vključujočo gospodarsko rast, zaposlovanje in inovativnost. Trdno sem prepričana v potencial, ki ga predstavljajo različni pomorski sektori, zlasti v teh gospodarsko težkih časih. Prejšnji mesec smo objavili študijo o različnih elementih, ki bodo spodbudili rast tudi na področju pomorske politike. S pomočjo te študije bomo tudi oblikovali prečno politiko, ki jo bomo izvajali v pomorskem sektorju v priobalnih pasovih. Poleg tega bomo skušali vzpostaviti nova delovna mesta v obalnih območjih. Ko gre za pomorščake, ko gre za ribiče in ostale delavce na področju pomorstva, se mi zdi, da bi morali predstaviti bolj privlačne poklicne možnosti. Iz pomorskega sektorja bomo lahko oblikovali tudi druge študije in eh, na teh področjih bomo potem vzpostavili tudi nova delovna mesta. Zaščititi je treba tudi pomorsko okolje v obalnem območju. Ugotoviti je treba, dokot sežejo meje vzdržnosti, kaj lahko storimo za to, da bi zmanjšali vpliv človeškega dejavnika na pomorsko okolje. Imamo tudi direktivo o pomorski strategiji, imamo tudi energetski in podnebni svežen Evropske unije, ki nam bosta pomagala pri teh temah celostna pomorska politika nam omogoča, da postavimo posamezne prednostne naloge skladno s regionalnimi potrebami. Vse pa je odvisno od političnih, družbeno-gospodarskih in naravnih dejavnikov. Ta pristop smo uporabili tudi pri komunikaciji Evropske unije na področju Arktik, Arktike, na področju Balskega morja in tudi, ko gre za uporabo celostne pomorske politike v sredozemlju. Skladno s sklepi nedavnega Gajerca pa bomo pripravili tudi strategijo Evropske unije za Atlantik in sicer do junija 2011. Četrta prednostna naloga je povezana s prečnimi orodji, ki jih ponuja celostna pomorska politika. Integracija nadzora, mreženje, ko gre za izmenjavo podatkov, mislim, da se je priprava teh orodij dobro odvijala. Ko gre za posebno pomorsko načrtovanje, nameravamo sporočilo objaviti še do konca tega leta. Izpostavili bomo različne zakonodajne možnosti, ki nam bodo omogočile, da vzpostavimo skupni pristop v celotni Evropski uniji, prav tako bomo opredelili cilje. Ko gre za spremljanje na področju pomorstva, bomo do oktobra letos pripravili tudi akcijski načrt, kako vzpostaviti ustrezno okolje za izmenjavo informacij. Uresničitev tega projekta bi nacionalnim organom, ki delujejo na morju, omogočila, da ugotovijo, kako čim bolje ukrepati proti nezakonitemu delovanju in kako čim bolje nadzorovati pomorske dejavnosti, predvsem, ko gre za ribolov upoštevati pa je treba tudi tisto, kar se dogaja v drugih sektorjih. Jeseni bomo objavili Evropski pomorski atlas. S tem bomo izboljšali tudi poznavanje oceanov in mori med evropskimi državljani. Istočasno bomo objavili sporočilo o pomorskem znanju. S tem bomo tudi prispevali k oblikovanju evropske mreže za izmenjavo spremljevalnih podatkov upoštevati je treba tudi mednarodne dimenzije. Graditi je treba na vodilni vlogi, ki jo igra Evropska unija. Izboljšati je treba morsko upravljanje. Podpreti je treba tudi ratifikacijo Konvencije Združenih narodov o morju. Poleg tega bomo skušali Evropski uniji zagotoviti večjo vlogo v mednarodnih pomorskih forumih, kot je Mednarodna pomorska organizacija, na primer. Seveda bomo za vse to potrebovali ustrezna finančna sredstva, če želimo izpolniti vse te ambiciozne cilje. Po poletju bo komisija pripravila okvirno uredbo o financiranju celostne pomorske politike za naslednji dve leti. Predlagamo 50 milijonov evrov za obdobje 2011-2012. Uporabili bomo tudi sredstva, ki ste jih sami namenili za pilotne pripravljalne projekte. Računamo tudi na vašo podporo kaj ti želimo si, da bi ta uredba stopila v veljavo leta 2011. Poleg tega pa si želimo, da bi ta nova celostna pomorska politika našla svoje mesto tudi v naslednji finančni perspektivi. Gospod predsednik, vaš odbor dela v duhu sodelovanja. Če skupaj delamo na področju številnih politik, lahko skupaj gotovimo, kje se nahaja sinergija, kje lahko dosežemo doslednost pri celostni pomorski politiki. Morje je velik združevalec in to je naša velika prednost. Mislim, da se vsi nahajamo v istem čovnu. Vem, da bom v vašem odboru našla zaveznika pri krmarjenju tega čovna v pravo smer. Hvala. Thank you. Hvala lepa. Thank you for that, uh, Hvala lepa, gospa komisarka. Predvsej poslancev se je javilo k besedi, kot sem pričakoval. Začenjamo s poročevalko gospo Meissner. Prosim. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospa komisarka, za vodne besede. Gospa Damanaki, že prej sva se pogovarjala in zato vem, da greva v isto smer, kar se celostne pomorske politike tiče. 320 tisoč km obale imamo v Evropi in več kot 35 odstotkov prebivalstva živi na tej obali. Ta tendenca narašča. Kaj ti? Tisti, ki živijo na celini, se selijo na obalo, ker so tam dobre možnosti. Imamo 40 odstotkov BDP-ja, EU, ki ga pridobimo na obali in po vseh napovedih imamo velik, velik potencial za rast prav posebno ob morju. Zato moramo seveda pomagati tudi pristaniščem. 40 odstotki smo udeleženi pri notranji trgovini in pri 95 odstotkih izvoza iz Evrope so udeležena pristanišča. Zato moramo seveda na evropski ravni premisliti, da je potrebno vse panoge povezati. Boljše je, da sodelujejo in da tako dosežemo prednost in sinergijo za nadaljne delo. Gre za ladedelništvo, ladjarstvo, turizem, priobalna energija ribištvo, morska ekologija, varstvo morskega okolja, raziskave, morske raziskave in seveda je potrebno to upoštevati, pri tem upoštevati tudi podnebne spremembe. Seveda se lahko zgodi, da naprimer načrtujemo pomorske avtoceste, tam pa bi naj tudi pridobivali energijo, torej da prihaja do podvajanja do takšne konkurence lahko pride. Včasih smo imeli spore glede morskih območij, ni bilo dogovorov. Če pa vemo, da obstaja toliko potencijala za rasti, to je tudi v dokumentu EU 2020, potem lahko samo pridobimo, če uporabimo celosten pristop. In če poskušamo se izogniti podvajanjem, in načrtovati smiselno. To je celostna pomorska politika. Opazila pa sem, da ljudje, ki bi naj bili prizadeti, še, še premalo vedo za to. In to je potrebno, o tem je potrebno bolj obveščati. To je eden od ciljev, ki me je vodil tudi pri pripravi poročila. V odboru za promet smo že dvakrat pripravili poročilo, obakrat je to storil gospod Pičik. Ne moram se z njim več pogovarjati, da pa z obema poročiloma sem se ukvarjala. Preden pridem na podrobnosti, naj povem še nekaj o postopku. Šlo je po členu 50, mi smo pristojni odbor, odbor za ribištvo, pa je bil v posvetovalni funkciji, nekoliko, nekoliko drugačni kot običajno. Najprej sem pripravila osnutek za splošne teme, ki zadevajo oba odbora, potem je odbor za ribištvo podal mnenje in mislim, da smo vsi bili enotni, razen da so želeli več ribištva, seveda to je jasno. Sedaj pa smo se dogovorili o osnutku in ta zadeva del od uvodne ZVA do odstavka 25, saj je usklajeno. Drugače kot gospod Pičik, nimam več sektorskega pristopa, temveč skušam uveljaviti celosten pristop, kajti prepričana sem, da bomo v prihodnje tako vsi napredovali, da smo tako usmerjeni v prihodnost. Opazili ste, da imamo naprimer odstavek o prometu, o turizmu, potem o ribištvu, torej vse je pomešano, tudi o raziskavah, nimamo pa ločenih poglavij. Mislim, da je to dobro za poročilo kar se našega odbora tiče, smo pred kratkim sprejeli poročilo Vandalen. Tam je tudi veliko zadev, ki so specifične za promet. Potem imamo tudi poročilo o podnebnih spremembah. Tudi to je zelo specifično. Torej, zelo veliko je različnih področji, kjer poročila že obstajajo in na ta poročila se navezujem. Zato ta splošen pristop. Potem pa še, kar se postopka tiče, Izhajala sem iz tega, kar smo imeli pred sabo, kar je bilo napovedano v modri knjigi leta 2007, kar smo zahtevali v parlamentu, kaj je že izvajano in kaj je na poti, kaj je v svežnju komisije iz leta 2009 in kaj lahko zahtevamo, da bi dosegli še nadaljen razvoj. Imamo različne zahteve, te bi rada sedaj navedla, še prav posebno zato, ker ima Evropa pionirsko vlogo pri ladjedelništvu, pa tudi pri, pri obaljni energiji, bi morali do leta 2014 imeti celostno strategijo, ki bi jo naj pripravila komisija na področju pomorske politike. Potem pa tudi v zalivu, Mehiškem zalivu, smo doživeli katastrofo in seveda Me zanima, ali smo pripravljeni na tako katastrofo v Evropi, ali bi se lahko takoj odzvali, ali imamo kakšne zakone, ki jih je potrebno bolje zasnovati, da bi se izognili takšni katastrofi. Potem pa zahtevam tudi finančna sredstva za celostno pomorsko politiko. Komisarka je dejala, da o tem že razmišlja, torej 14 milijonov za dve leti bi rada namenila potem je bilo tre, potrebno preveriti, ali bi bilo smiselno imeti obaljni sklad. Ta zamisel je podal odbor regij in mislim, da bi morali preveriti, ali je smiselno imeti priobaljni sklad za vse te panoge. Kar se upravljanja tiče, tukaj gre za usklajevanje različnih strategij, mislim, da bi države članice, komisija, priobaljne regije, morale zagotoviti, da uporabljajo strukture, ki jih že imajo. Če jih še ni, bi jih naj vzpostavili, če pa so že, bi jih bilo potrebno bolje uporabiti. Naprimer, lahko bi imeli tudi najboljše prakse, ozorne prakse iz držav članic, ki so dobre in uveljavljene. To bi lahko uporabili. Prav tako potrebujemo kontaktna mesta za usklajevanje politik po državah članicah. Potrebno je ustvariti podlago za izmenjavo mnen interesnih skupin. Imamo tudi evropsko omrežje po morskih klasterjev tukaj. Sodelovanje že dobro poteka, srečujejo se strokovnjaki, ladjarji, strokovnjaki in izmenjujem mnenje o tem, kar se jim zdi pomembno in kar bi morali razviti. Govorili ste tudi o različnih strategijah. Strategija za Baltsko morje že obstaja, za Severno morje o tem se pogovarjamo. Torej, pri regionalnih strategijah moramo vedno uporabiti pristop celostne pomorske politike in moramo to izvajati, kajti zdi se mi, da lahko tako samo pridobimo. V sredozemlju imamo poseben primer. Tukaj imamo različno pravo, ki se uporablja, to še ni razrešeno in zato je potrebno iskati rešitev. To se lahko zgodi tudi na podlagi konvencije o morju Združenih narodov. Kar se načrtovanja prostora tiče, pa je seveda smiselno, da povemo, zakaj se uporablja določen del morja. In zato potrebujemo direktivo o pomorskem načrtovanju do leta 2011, predlagam komisiji, da pripravi takšno strategijo, da bi se vsi lahko orientirali po tej strategiji. Gospa komisarka, seveda govorili ste tudi, da potrebujemo podatke za nadzor morja. In potem gre za vprašanje, kako lahko nadzorujemo podatke in si izmenjujemo lete, da bi še pa posebno pri varovanju priobalnih območij in nadzoru morja napredovali. Seveda potrebujemo tudi nadaljna sredstva da bi zgradili takšno informacijsko podlago. In potem priobalna straža. Vili Pičik je v svojih poročilih že govoril o razmerah v Nemčiji, da bi naj komisija izvedla študijo o izvedljivosti usklejevanja med različnimi obalnimi stražami. Tega sedaj ni več, zato želim spomniti na to, potrebno je premisliti, kako bi lahko delovanje na tem področju izboljšali. In za konec še poglavje razno. Kot sem dejala, tukaj omenjam različna področja, ki že obstajajo in ki jih moramo vključiti v celostno pomorsko politiko. Najprej strategija pomorskega prometa do leta 2018. Tukaj omenjamo tudi podnebne spremembe. Obnoviti moramo floto, kajti vsi gospodarski podatki, tudi globalni gospodarski inštituti pravijo, da imamo zelo veliko znanja, veliko tradicije in to lahko razvijamo in izkoristimo naš potencial. Potrebujemo pa tudi strategijo za trajnostni turizem. Po Lizbonski pogodbi imamo več možnosti na tem področju. Raziskave so tudi možnost tako pri priobalnih tehnologijah, kot tudi pri tehnologijah pri gradni ladi. In potem omrežje podatkov, ki jih potrebujemo, interdisciplinarno znanje, vse to je zelo pomembno. Torej, videli ste, da gre za zelo obsežno poročilo, kajti govorimo o različnih disciplinah, ki bodo imele posledice za naš gospodarski razvoj v različnih panogah, seveda tudi posledice za naš odbor za promet in turizem. Hvala lepa. Ja Še nekaj sem pozabila. Zaključila sem z vprašanji. Skoraj sem pozabila. Zavestno sem zastavila vprašanja, kaj ti zanima me, ali mi parlament sledi pri tem, da je pristop celostne pomorske politike dober in ali smo dovolj hitri, ali komisija počne dovolj, da bi to področje razvijali še naprej. Hvala lepa, gospa Majsner. Da, vedeli boste, da ljubimo besedico I, torej integriran, intermodalen in tako dalje. Tako da je gotovo to nekaj, kar podpiramo. Naslednji je gospod Komucakos, Evropska ljudska stranka. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa komisarka, prisrčno dobrodošli v našem odboru. Zelo pozorno smo vam prisluhnili in dejali ste, da se ne želite omešavati v pristojnosti kolegov Tajanja in Kalasa. Seveda pa si želimo boljše komunikacije, kajti promet in turizem sta dva zelo pomembna dela celostne pomorske politike. Kljub dejstvu, da je celostna pomorska politika v Evropi še zelo nova, pa smo že dosegli nekaj. Namreč spremenili smo naš način razmišljanja, kar se pomorske politike in izzivo tiče. Tudi način, kako delujemo, je drugačen. Želimo si boljših, bolj očinkovitih rešitev za te težave, za pomorsko okolje, za varnost, seveda pa zadeva to tudi promet. Celostna pomorska politika je zelo ambiciozna politika. To je nedvomno res še posebno mi v parlamentu, moramo biti ambiciozni. Prav tako pa morajo biti naše zahteve za komisijo in za države članice ambiciozne. Pogosto se zgodi, da države članice, tukaj izozemam Grčijo, ker je pomorska politika tam zelo pomembna, torej pogosto je tako, da države članice ne podpirajo teh ciljev tako entuzijastično, kot bi jih lahko. Zato sem mnenja, da je prva prednostna naloga sledeča. In to je tudi prednostna naloga poročila, o katerem govorimo. Izpostaviti moramo točno to, da morajo države članice in komisija storiti več. Biti moramo hitrejši, bolj učinkoviti, bolj konkretni, kar se celostne pomorske politike tiče. V tem splošnem okviru moramo biti bolj dejavni. Prav tako moramo potem obravnavati specifične cilje. Najprej se želim navezati na pomorsko upravljanje. Mislim, da tukaj še nismo dosegli dovolj. Storili smo že mnogo na tem področju in tukaj se strinjam z gospod poročevalko Majsner. celovito moramo ovrednotiti kakovost in učinkovitost struktur za pomorsko upravljanje v državah članicah, pa tudi pri komisiji in v regijah. Države članice morajo in to mora reči tudi komisija, kar se da hitro imenovati kontaktne osebe, organe za izvajanje celostne pomorske politike veliko držav članic pravi, da bodo to vzpostavili. Vendar pa to so samo besede. Ni prav veliko dejanj. Kar se regi tiče, moramo seveda nameniti posebno pozornost specifičnim posebnostim. Vemo, da je za turizem pomembno veliko faktorjev. Potem pa imamo tudi težavo, kar se izvajanja teh praks o sredozemlju tiče. Na podlagi ne ratifikacije in tudi ne izvajanja sporazuma o pravu v sredozemlju imamo težave. Tudi države, ki so povezane z EU, še niso podpisale pomorskega prava na področju sredozemlja in to je velika uvira. Zato ne moremo izvajati veliko ukrepov in velik del sredozemlja je sedaj območje, kjer nihče ne prevzema pristojnosti in zato tega tudi ne moremo razvijati v okviru celostne pomorske politike kar se tiče nadzora na morju. Komisija, saj tako menim, da sem slišal, si želi doseči napredek, vendar pa mislim, da to ne zadošča. Komisija bi morala postopoma razvijati pravni okvir, ki bi poenotil nadzor na morju. Tukaj imamo tudi pravne vidike, ki so pomembni, kar se izmenjave podatkov in informacij tiče. Zaključil bom, gospa komisarka. Naj podam še nekaj pripomp poročilo gospe Meissner. Nekaj točk imamo, kjer bi si želeli, da bi bili še bolj ambiciozni. Naprimer, želimo si več omembe priobalnega prometa. Z Lizbonsko pogodbo imamo sedaj podlago za evropsko pomorsko politiko in to moramo izkoristiti. In to moramo vključiti. Potrebujemo bolj konkretne navezave na priobaljni pomorski promet. In potem raziskave. To je zelo pomembno področje. Morska energija, tudi to je zelo pomembno. Še prav posebno, kar se alternativnih in trajnostnih virov energije tiče. Še prav posebno mislim na veterno energijo. To je zelo pomemben vir energije, sektor, s katerim se moramo ukvarjati. Alternativni viri energije so okolju prijazni viri in zato se moramo pogovarjati tudi o tem in seveda tudi o katastrofi v Mehiškem zalivu. Ameriška vlada je prišla do določenih dognanj, kar se upravljanja s krizo tiče. Torej, veliko so se iz tega naučili. In mislim, da moramo to storiti tudi mi. In morda prilagoditi tudi našim pogojem in ugotoviti, kaj lahko storimo pri nas. Morda bi bilo dobro in to bi lahko s kolegi, gospa komisarka, storili, stopili v stik z ameriškimi oblastmi. Naj nam sporočijo, katere so bile tiste najpomembnejše težave, slabosti in katere ukrepe bi morali bili sprejeti takoj, da bi se bolje odzvali na to nesrečo. Konec koncev je to velikanska katastrofa. Imamo tudi svežen Erika. Veliko resnih korakov smo že storili, vendar pa to ne zadošča zaključujem. Gospa komisarka, gospod predsednik, vidim, da ste že nastrpni dve minuti, še potrebujem, prosim za razumevanje. Torej, finančna perspektiva do leta 2020. To strategijo moramo na ambiciozen način vključiti in to zadeva tudi obaljni sklad. Želel sem si več časa, ker je za nas Grke morje resnično pomembno. Beseda morje je že 3000 let v grškem jeziku nespremenjena. Gospod Tikau, SND. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tudi sama želim čestitati gospe poročevalki in se zahvaliti komisarki za to, ker je danes z nami. Govorim v imenu kolega, gospod Knut Frankenstein danes ni z nami. In on je poročevalec v senci v imenu, v imenu socialistične stranke. Sedaj bom govorila v angliščini, zato da se bom bolj natančno izrazila. Alex, reporter, uh... Spoštovani kolegi, poročevalka, hvala lepa za ovrednotenje napredka na področju celostne pomorske politike. SND nasplošno podpira celostno pomorsko politiko, tako kot tudi poročevalka, podpiramo pa tudi manjšo spremembo pri pristopu do te teme. Kot je poročevalka že dejala, se želi bolj osredotočiti na administrativne strukture in upravljanje in potem tudi na sektorsko specifične ukrepe. Vsi ukrepi, ki jih sprejema EU, se morajo na pravilen, ustrezen način izvajati in jih moramo tudi bolje koordinirati pomorska politika 2018. Tukaj imamo veliko podrobnosti. Bolj usklajen pristop pa je prava smer. Kljub temu pa naj povem nekaj, kar povezuje vladne strukture in vsebino celostne pomorske politike. Če si ogledamo nesrečo v ZDA, lahko vidimo, da obstaja veliko razlogov za zaskrbljenost. Gospa Meissner je to vključila 4. člen, da se mora komisija tudi naučiti, kaj iz katastrofe izlitja nafte. S in D podpira to, potrebujemo pojasnila tudi v Evropski uniji glede te nesreče. So side, we... Torej, zahvaljujemo se vam, da ste vključili ta člen, prav tako pa menimo, da bi morda potrebovali tudi bolj več podrobnosti strani komisije. Kje smo pri tem v Evropi? Imamo načrt za primer katastrofe, če bi se kaj takšnega zgodilo, ali so naše naftne ploščadi varne, ali imamo tudi pravne verzeli, s katerimi se moramo nujno ukvarjati, to se moramo ogledati, prav tako pa moramo v celostni pomorski politiki to vključiti. SND, še prav posebno podpira člen 28. Program obnove bo izboljšal delovanje na področju politike, boljši nadzor, boljša varnost in bomo podpirali evropsko ladedelništvo. Prav tako si moramo ogledati EMSO pri celostni pomorski politiki mislim, da obstaja še kar nekaj možnosti, kjer lahko agencijo na bolj učinkovito vključimo v delovanje. Hvala lepa za poročilo. Glasovali bomo septembra, tako da imamo na razpolago še nekaj časa in da lahko dobro sodelujemo. Hvala lepa. Hvala, gospod Tikal. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenida a esta comisión, señora comisaria. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Najlepša hvala tudi komisarki, da je z nami. Dobrodošli. Še nekaj drugih stvari se želim dotakniti, komisarka. Ko ste bili na hearingu, predn ste bili potrjeni kot komisarka, smo imeli nekaj pomislekov v zvezi z eh, vašim razumevanjem te problematike. Takrat nisem bil čisto prepričan, kakšno bo področje vaših pristojnosti, ampak sedaj smo poslušali vašo predstavitev in na podlagi te predstavitve eh, izgleda, da ste nova komisarka za pomorski promet. Lahko eh, bi na ta način prišlo tudi do navskrižja interesov s komisarjem Kalasom, ampak upajmo, da da ne bo eh, prišlo do naskrižja z interesom in do poseganja tudi v področje gospoda Tajanja, ki je odgovoren za turizem. Cel ta dosje se mi zdi zelo zapleten in na podlagi tega, kar smo videli v poročilu gospe Majsner, lahko sklepamo, da je celotna situacija predvsej zmedena. V bistvu se vse zoži na pravilo 50 ta odbor bi se moral ukvarjati s konkretnim vprašanjem prometa. Seveda je to poročilo zelo zanimivo, ampak to poročilo se dotika mnogih, mnogih različnih vprašanj. Zato se je postavilo vprašanje, ali je to res še področje, ki spada v našo pristojnost. Mogoče smo prekoračili svoje pristojnosti v točki 27 eh, poročila Vandalen se govori ravno o pristojnosti tega odbora. Svet je predvsej širok oziroma to področje je predvsej široko in prav gotovo bo morala tudi celostna pomorska politika upoštevati več vidikov. Tako razmišlja tudi poročevalka, ampak jaz razmišljam nekoliko ožje. Če bo to področje, področje celostne pomorske politike vključevalo toliko različnih pomembnih vidikov, potem bomo morali govoriti tudi o ladjedelnicah kjer so padla naročila za 80 odstotkov. Potem bomo morali govoriti tudi o odnasneževanju, ne samo v Mehiškem zalivu, ampak tudi drugje v EU potem eh, bomo morali govoriti tudi o sredozemskem morju. Mogoče izpadem nekoliko skeptično, ampak sprašujem se, ali so naše ambicije v skladu z našim mandatom. Če je odgovor na to vprašanje da, potem je vse v redu. In kot je rekla poročevalka, potem bodimo še bolj ambiciozni in uh, vključimo še več stvari. pripravljamo se na vložitev predlogov sprememb, tako da bomo lahko še izboljšali že zelo dobro poročilo, gospe Majster. Najlepša hvala. Nekateri člani oziroma njihova imena so se na seznamu pojavila že drugič. Če bomo imeli čas, bodo dobili besedo razumem, da je gospa Tikao govorila v imenu gospoda Fleckentawa. Ampak, če se boste javili drugič k besedi, boste na dnu seznama potem. Gospod Daneli. Najlepša hvala, gospod predsedujoči poročevalki se želim zahvaliti in lepo pozdravljam v naši sredi komisarko Demanaki. Zahvaljujem se ji tudi za pripravljeno za sodelovanje z, našo, eh, z našim odborom. Eh, gospa eh, komisarka prihaja skrete in zato zelo dobro pozna vse težave, vse probleme, ki jih ustvarjajo človeške dejavnosti na morju in zato zelo dobro ve, da potrebujemo v Evropski uniji celostno pomorsko politiko. Uk ukrepi, ki se predlagajo, se dotikajo predsejšnjega dela dejavnosti, ki potekajo na morju. Čeprav se otegne zgoditi, da bodo ti ukrepi imeli različne, počasih nasprotujoče si posledice. Morali bi ukrepiti Morali, eh, morali bi bolj izmenjavati eh, zbrana znanja in izkušnje in jih deliti tudi z drugimi regijami. Evropski parlament natančno spremlja izvajanje te pobude. Da bi bila celostna pomorska politika uspešna, bomo morali bolje razviti medsektorske ukrepe upravljanje mori ali pomorsko upravljanje, ki ga je omenjala eh, komisarka, pomeni tudi to, da bomo morali razmišljati o posledicah vedno bolj intenzivnega izkoriščanja morskih virov in v tej eh, zvezi bomo morali razmišljati tudi o večji uporabi obnovljivih virov energije ravno tako bomo morali bolj spremljati vplive človeške dejavnosti na okolje, zlasti pomorsko okolje v našem primeru. Vse te dejavnosti, vsi ti eh, ukrepi morajo biti usklajeni, to trenutno pogrešamo. Ti ukrepi pa bi lahko pripomogli k tako imenovanemu modremu razvoju, Torej, k temu bodo pa morali prispevati vsi, posamezniki in gospodarstvo. Sprašujem vaš, gospa eh, komisarka, kako namerava komisija okrepiti pomorsko upravljanje, kako bo komisija med seboj povezala vse deležnike, torej vse udeležence v tem upravljanju. Trenutno ni kašnega pravega navdušenja med nacionalnimi vladami. Gospa Bilbao. Najlepša hvala, gospod predsedojoči in najlepša hvala, gospa komisarka, za razlago. In najlepša hvala, gospa Majsner, tudi za vaše poročilo. Nasplošno lahko rečem, da se strinjam s tem, da imamo celostno pomorsko politiko kajte konec koncev tu govorimo tako o prometu eh, kot o okolju, ribarjanju, energiji in eh, vse to je konec koncev tesno povezano med seboj. Eh, strinjam se z eno stvarjo, ki ste omenili in to je inovativnost. V tej gospodarski krizi je prav gotovo, da nam samo inovativnost lahko pomaga. Tudi strategija do leta 2020 poudarja vlogo inovacij. In v okviru pomorstva je inovativnost ravno tako pomembna. Imam pa vprašanje in en komentar oziroma oceno. In sicer najprej, ali lahko oziroma ali ne moremo potrditi dokumenta o celostni pomorski politiki. V Evropskem parlamentu nimam dosti izkušen, tu še, sem šele slabo leto, ampak preseneča me nekaj. Veliko dokumentov sprejemamo z veliko vprašanji, ampak zelo redko se zgodi, da lahko odločamo o konkretnih stvarih o stvarih, ki bi prinesle konkretne rezultate tudi za evropske državljane. Če to povežemo s krizo in se strategijo do leta 2020, moramo zagotoviti, da bodo vsi ti ukrepi kmalo izvedeni in da bodo kmalo prinesli rezultate. Ravno tako ste omenjali študijo, ki naj bi pokazala, kakšne so nove možnosti za zaposlovanje v tem sektorju. To so sedaj včasih spremenjena delovna mesta v ribištvu vidimo, da obstajajo določene regije, ki so bolj inovativne, ki odpirajo nove oblike delovnih mest. To so tudi regije, ki se bolj odločajo za obnovljive vire energije. Ravno tako so to regije, ki so bolj eh, inovativne, kjer poteka več raziskav na področju novih eh, tipov proizvodov in biotehnologije. V poročilu govorite tudi o letu 2020. Tista obaljna področja, ki so na, bolj napredna, bi morala biti vključena že v proračun za naslednje leto. Ali mislite, da je to možno? In potem drugo vprašanje kakšen pristop namerava imeti komisije. Zagotoviti moramo to, da se bomo vsi lahko dogovorili in uh, potrdili dokument. Ta dokument o celostni pomorski politiki ali je to dokument, s katerim se ukvarjate samo vi, ali se s tem dokumentom ukvarjajo in ga sprejemajo tudi drugi resori, kot je turizem, kot je energija. Kaj, kot smo rekli, potrebujemo sklajen pristop. Poleg tega je treba vključiti tudi regije, kajti če nam ne bo uspelo vključiti regije v evropsko politiko, potem ne bomo mogli sprejemati pravih političnih odločitev in nam ne bo treba Eh, oziroma ne, nam ne bo uspelo ustrezno voditi te politike. Nekatere regije so dosti bolj razvite v tem pogledu kot pa eh, države članice in zato je treba spodbujati izmenjavo informacij in najboljših praks med temi regijami. Ni nam treba ponovno izumljati tople vode. V Evropi potrebujemo inovacije. Potem je tu še vprašanje varnosti, tudi sami ste eh, omenili to vprašanje v tem dokumentu o celostni pomorski politiki. Nisem našla ničesar o varnosti in varnost bi morala biti sestavni del te politike. Eh, naše ribiške ladje ribarijo v državah tretjih držav, včasih je potrebna za to posebna zaščita in to vpliva potem tudi na druge resorje. Mislim, da če bi vključili v ta dokument tudi vprašanje varnosti ribiških plovil, bi to bilo zelo koristno podpiramo celostno politiko, ampak s tem, da okrepimo sodelovanje, eh, bolj sklajeno delovanje, komisija mora imeti jasno vizijo, mora doseči splošni dogovor, konsens o tem, kaj in kakšna naj bi ta politika bila in potem bi tudi Evropski parlament lahko bolje prispeval k razvijanju te eh, politike. Mi moramo točno vedeti, kaj je ta politika Eh, projekt. Če tega ne bomo naredili, če ne bomo dosegli tega dogovora, potem bomo po mojih izkušnjah eh, še naprej razpravljali o tem v različnih skupinah in nič se ne bo zgodilo. Ne smemo več izgubljati časa. Zato moramo delovati usklajeno, tako da bomo imeli dokument, ki bo lahko model v Evropi in v svetu. In mislim, da na tem področju moramo skušati oblikovati konkretni evropski model. To je bolje, kot pa da eh, povzročamo eh, konflikte med skupinami in različnimi službami komisije. Gospod Taylor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka, članice in člani. Eh, prvič tokrat sodelujem na sestanko eh, odbora za promet, tu sem šele tri eh, tedne, sem novi fant eh, v ulici, bi lahko rekli, ampak zelo se že veselim konstruktivnega sodelovanja. V imenu eh, eh, skupine zelenih pozdravljam to poročilo, njegovo usmerjenost in ga lahko podpremo. Eh, povezovanje med različnimi obal, eh, obaljnimi službami je omenjeno. To se nam zdi pozitivno. Odstavek 14 govori o konkretni strategiji in okrepih, ki morajo biti prilagojeni eh, posameznim potrebam eh, bazenov in podregijam. Podregi. In tudi sama komisarka je opozorila na ta vidik. Vendar pa imam nekaj predlogov. Upamo, da bodo Eh, za, da bodo ti predlogi pripomogli k še bolj robustnemu poročilu. Gre za traj, trajnost. Trajnost je tisto, kar mora povezovati različne elemente v celostni pomorski politiki. Najprej v povezavi z odstavkom 4, ki govori o razlitju nafte v Mehiškem zalivu. Tu bi želeli dosti bolj strogo dikcijo, s katero bi pozvali komisijo naj identificira možne pravne praznine na ravni EU in držav članic z namenom preprečiti tašne katastrofe eh, v prihodnje. Potem bi, želimo tudi eh, pozvati komisijo naj začne razmišljati o varnosti naftnih ploščadi. Ali že obstaja kakšen pregled varnosti ali eh, bo to tudi objavljeno. Potem sta tu še odstavka 18 in 19. Tu bi morali dodati še eh, željo, da je treba identificirati občutljiva pomorska območja. Ta območja morajo dobiti posebno zaščito zlasti, bi, jim morali, prepo, eh, bi morali prepovedati ladjam za nevarnim tovorom, da plujejo po teh območjih. Želeli bi tudi, da se varovanje podnebja bolj podari. Eh, pomorski promet bi se moral vključiti v ETS in pa v cilje Evrope 2020. Predlagamo, da bi odstavek 17 bolj odločno pozval k uporabi in ustvarjanju obnovljivih energij. In to je, eh, to je pomembno tako za pogonsko eh, gorivo, kot za eh, uporabo tega goriva na splošno. Potem odstavek 30 sicer govori o tem, za zaključek veseli smo, da imamo omenjeno v 29. odstavku, eh, po, da imamo omenjen trajnostni turizem. Kaj to je povezano z varovanjem narave v občutljivih področjih. Jaz sem vedno živel eh, ob morju eh, na eh, angliški obali in eh, s tem zaključujem. Hvala lepa, to je bil moj prvi prispevek. Hvala lepa. Eh, vem, da so britanski zelo eh, ponosni na svoje prve govore v parlamentih in čestitam vam za ta eh, govor. Vem, da so nekateri kolegi mogoče to lahko eh, oziroma težko razumeli, pardon, sam pa zelo cenim ta vaš prispevek. Gospod? Grazie, eh, Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, gospa komisarka. Dve stvari bi rad izpostavil. Tisti, ki mi zbujate nekaj dvomov. Sama časovnica, gospa komisarka, navedli ste kar nekaj datumov, tudi leto 2012, 2011, polovica tih let in tako naprej. Časovni okvir je predolg za to vrstno načrtovanje, če želimo resnično uskladiti delo na tem področju. Potem pa še rast. Ko vi govorite o rasti, te politike, pomorske politike, kot je rekla že kolegica Meissner. 50 odstotkov PDP-ja predstavlja ta sektor in v programiranje proračuna nameravate upoštevati tudi ta vidik. Rekli ste, tako kot je omenila že kolegica Majsner, da bi oblikovali nek sklad za obale. Ali boste ta sklad financirali ad hoc ali se boste morda uskladili s svojimi kolegi in pripravili kaj bolj konkretnega tudi z finančnega vidika. Bi bili morda tako prijazni in nam povedali, kako nameravate to storiti, glede na to, da trenutno doživljamo krizo na področju gospodarstva, tudi delovnih mest je vse manj mislim, da je časovni okvir, ki ste ga zastavili predolg, da bi morali stvari bolj nakratko postoriti, kajti gre za pomembne teme. S 1. junijem je stopil veljavo tudi nov zakon glede ribolova v priobalnih območjih, leta povzroča kar nekaj težav. To sicer ni naše neposredno področje delovanja, vendar se mi vseeno zdi, da bi morali tudi ta vidik upoštevati. Zanima me, ali boste pri načrtovanju proračuna upoštevali vse to in če bi kaj več o tem lahko povedali, bi vam bil res hvaležen. Hvala eh, lepa, gospa Alaja Sender. Gospod predsednik, komisarki se zahvaljujem za predstavitev ravno tako se zahvaljujem tudi poročevalki. Naj omenim nekaj socialnih vidikov. Zdi se mi, da je to zelo pomembno tudi za naše državljane. Sedaj pripravljamo končni predlog, ki ureja pravice potnikov v pomorskem prometu. To je prvi korak. Določene stvari bo treba še izboljšati. zlasti kar zadeva pristanišča, infrastrukture v pristaniščih, sprejem, eh, plovil, dostopnost, potem drugič pomorščaki. Vedno bolj jasno postaja, da je težko modernizirati ta poklic. Eh, Ta poklic je težek in zelo težko je pritegniti mlade. Zanima me, ali boste kaj naredili v tem pogledu. Vem, da se nekaj dela za eh, prve časnike in kapitane, ampak eh, kaj boste pa naredili za preostale poklice na morju? Potem eh, najbolj oddaljene regije, najbolj oddaljene regije v Evropi igrajo zelo pomembno vlogo v pomorski politiki, kljub temu, da so tako daleč od eh, celine in zato nas zanima, kaj nameravate narediti v zvezi s tem. Imamo določene raziskave o podmorski dediščini ki vključuje potopljene ladje. V Španiji smo imeli nekaj takih primerov v tem zadnjem času in mene zanima, ali načrtujete eh, tu, eh, urediti tudi to področje. No, sedaj pa poteka preliminarno delo v zvezi z finančno perspektivo. Mi bi želeli, da bi pomorski promet predstavljal večji del, večjo težo v proračunu skupnosti. Vem, eh, da komisija ne more narediti vsega, zato nas zanima, kako vam lahko mi pomagamo, kako lahko mi povečamo proračunski delež namenjen pomorstvu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa TKO, v svojem lastnem imenu. Ne pa v imenu gospoda Flekeštava, v vašem lastnem imenu. Gospa TKO, hvala lepa, gospod. Predsedojoči, zelo na kratko. Zelo na kratko bi želela povedati, da je časovni okvir, ki ga omenja gospa Majstner v tretjem odsotku, predvsej zahteven. Od komisije zahteva, da do leta 2013 predstavi. Eh, če sektorsko strategijo za pomorsko eh, strategijo. 2013 se mi zdi malo daleč. Mislim, da bi morali to imeti že leta 2011 najkasneje, kajti Evropski parlament je ustvaril poseben odbor. Eh, ki eh, se ukvarja z novimi finančnimi perspektivami. Mandat se začenja julija letos in se konča eh, julija naslednje leto. In, Skratka, ta odbor se bo ukvarjal z oblikovanjem podlag za nove finančne strategije. Zato bi tudi nova strategija morala biti pripravljena pred koncem leta 2011, zato da eh, jo bo mogoče upoštevati tudi v bodočih kohezijskih politikah in finančnih perspektivah. Seveda lahko tu govorimo tudi o možnosti uporabe strukturnih skladov za turizem in za regionalni razvoj. Eh, odstavek 23 eh, v poročilu je zelo koristen v tem pogledu. Naj pa vas na koncu še nekaj vprašam. Recimo, če obstaja projekt za podmorski prenos eh, hidrokarbonatov, eh, ali nameravate za te izvajati tudi od CD učinka? Hvala lepa. Gospod Komocaki, ste že govorili, ampak ker imamo nekaj časa, sem pripravljen dati vam besedo še enkrat. Ampak z vsem spoštovanjem vas prosim, da niste tako dolgi, kot ste bili prvič. Repeated, um... Originalov ni mogoče ponavljati, gospod predsedojoči. Za besedo sem prosil za to, da povem, da nameravamo podpreti celostno pomorsko politiko. E, ta postopek se je začel e, pred štirimi leti, sedaj ne bi smeli vsega postavljali pod vprašaj. Ali sem bil dovolj hiter, gospod predsedojoči? Da, izjemoma ste bili. No, prav, hvala lepa, ne bom tretjič prosil za besedo. Odgovor predsedojočega, to je zelo dobro, ker je tudi ne bi dobili. Komisarka, če mi dovolite, bi tudi sam dodal nekaj besed v svojem imenu. Mislim, da smo vsi pripravljeni podpreti celostno pomorsko politiko in kot je kolega ravno kar povedal, to ni nič novega. V bistvu gre za ponavitev dela, ki je že bilo upravljeno. Gospod Pičik, kot je povedala komisarka, je že pripravil poročilo. Eh, pri teh poročilih je približno tako kot pri filmih Rambo 1, Rambo 2 in Rambo 3. Gospod Piček je Rambo 1. No, ampak če sprejmemo ta pristop do celostne pomorske politike, potem moramo vedeti, kdo bo v parlament odgovoren za to, da se stvar naprej spravi. In potem smo imeli tukaj en problemček z odborom za ribištvo v zvezi s pristojnostmi za to politiko. In zato kot predsedujoče tega odbora moram zapičiti našo zastavico v ta teren in reči, kar zadeva odbor za promet, je ta odbor prisoten tudi za, pomorsko, eh, za pomorski promet to, kar pa bomo, kar pa je mogoče spraviti iz, iz morja ven, to je pa stvar drugih odborov. Vem, da je katastrofa v Mehiškem zalivu zelo uh, viden, zelo objavljan dogodek. Ampak, kar pa zadeva pomorsko politiko, pa želim spomniti naše člane na to, da naftne ploščadi niso v naši pristojnosti, ampak so v pristojnosti eh, odbora za industrijo. Tudi eh, ladjedelništvo in razgradna ladi, tudi to ne spada v naše pristojnosti. In pa potem pogoje dela za pomorščake, s tem se pa ukvarja odbor za zaposlovanje po svoji naravi je celostna pomorska politika nekaj, kar je za nas pomembno, ampak to pomeni, da moramo vključiti tudi druge odbore, moramo razširiti eh, sodelovanje in upajmo, da bodo tudi oni vključili nas takrat, ko se bojo ukvarjali s stvarmi, ki spadajo v naše pristojnosti. Prav je, da se omenjajo okoljski problemi. Prav je, da se povdarja trajnost in očinkovitost eh, in prav je, da se eh, omenjajo tudi varnostni standardi, pa tudi sodelovanje med državami članicami. Kajti sam nisem prepričan, kolegi, da je sodelovanje na tem področju tako dobro, kot bi lahko bilo. Še vedno obstaja ta Eh, mentaliteta, to so naše obaljne vode, to so naše teritorijalne vode in za to se bomo mi tu tega držali, kar je naše. In zato bi želel pozvati komisijo naj poskuša nekoliko razbiti te nacionalistične ovire, ki še vedno obstajajo eh, pri izvajanju eh, celostne pomorske politike. Omenil sem, da je izlitje nafte trenutno pomemben dogodek, ampak tu so še druge stvari, ki so povezane s tem in na katere ne smemo pozabiti. Tu je učinek na okolje. EMSA opravlja krasno delo, sledi tistim mladjam, ki še vedno izpirajo svoje cisterne in spuščajo potem tisto vodo v morje. Potem je tu še vprašanje piratstva, problem piratstva. Pred šestimi meseci, kolegice in kolegi, je bilo piratstvo najpomembnejša eh, tema. Vsi so zahtevali, da se ukrepa eh, proti piratom. Sedaj zahtevamo, da se ukrepa v zvezi z varnostjo naftnih plo, eh, ploščadi. In zato ne smemo pozabiti prejšnjih razprav. In moramo ta pritisk obdržati pri vsaki celostni politiki. A se spomnite poročila eh, Evans o razgradni plovil? Se spomnite, kaj se je dogajalo v Bangladešu, kakšni pogoji so bili tam za razgradnjo? Eh, jaz sem za celostno pomorsko politiko, verjemite mi, sem za, ampak gre za hudičevo veliko stvar, In pod pogojem, da se zavedamo, kako zelo kompleksno je to področje, potem lahko eh, gremo tudi naprej. Ampak vem, da je v Evropi veliko potencijalo tudi za ladje delništvo. Želela bi, da bi gospa Meissner omenjala ne le eh, ladje delništvo, ampak tudi razgradno ladje, da se zagotovi, da se ladje razgrajujejo v ustreznem okolju na okoljsko prijazen in vzdržen način. Eh, tako da ne bodo eh, lastniki ladi eh, teh ladi vozili v Bangladeš, kjer jih bodo potem morali razgrajevati otroci. Potem eh, je bilo omenjeno vprašanje pomorčakov in pa eh, težave pri najemanju pomorčakov iz EU. To je zelo legitimen problem. Prav je, da ste ga omenili. In vem, da se odbor za zaposlovanje tudi ukvarja z vprašanjem tujih pomorčakov, ki se zaposlujejo na ravnah EU, zlasti na trajektih. Na teh plovilih jih držijo cele mesece in jim sploh ne omogočijo, eh, da grejo na kopno. Mislim, da moramo imeti bolj strukturiran pogled na strukturo, ki se vprašanje, zaposlenih v pomorski industrijo. Gospa Jala je rekla, e, ni problem dobiti kapetana oziroma prvega časnika iz Evrope. E, bom še vključil Hrvaško, kajti e, izgleda, da ima vsaka križarka danes hrvaškega kapetana, kapitana, pardon. In skratka, potrebujemo dobro usposobljene ljudi, tega ne postavljam tukaj vprašanj, ampak problem se pojavi z člani eh, pomorskih ekip na nižji ravni. Kako pritegniti mlade državljane iz EU v pomorstvo? Gospod Taylor je povedal, da prihaja z juga, z južne obale. Jaz, sem, jaz pa prihajam iz bli, eh, bližine Liverpoolda. Včasih so od, otroci takoj po šoli šli v uh, trgovsko monarico, sedaj se pa to več ne dogaja. Podkomicake, zelo mi je bila všeč njegova zadnja pripomba, prva mogoče ne tako. Jaz nisem tako zelo prepričan, kako bo potekal razvoj turizma. Eh, komisarka prihaja z lepega otoka eh, eh skrete, kjer je najboljše očno olje na svete. Ampak nisem čisto prepričan, da se moramo tako truditi razvijati eh, obaljni turizem. Spomnim se eh, časa, ko je bil tu gospod Tajani. Rekli smo mu, da moramo razviti alternativni plan razvoja turizma, ki bo bolj trajnostne narave, ki bo tudi bolj zdržen gospodarsko in okoljsko. To pa pomeni razvijati turizem tudi na drugih področjih, ne samo na plažah in v hribih. Kaj ti? Predolgo časa plaže in gore diktirajo turistično politiko v EU in uh, Zeleni so omenili ta problem na obalah. Do problema je prišlo ravno zato, ker so se začeli zlivati turisti na ta moče. Ne pravim tega, da bi morali ignorirati to, ampak gospodo Tajanijo smo rekli, iskati moramo bolj trajnostne oblike turizma. In smo dali primer industrijske dediščine, turizma za starejše. in tako naprej. In potem govorili smo o posebnem statusu za sredozemlje. Jaz sem zato, da bi vse EU obale oziroma morja dobile, eh, dobile posebni status. Gospa Tikov je krasno povedala, zakaj naj bo samo Črno morje eh, glavno. Eh, jaz bi lahko odgovoril, zakaj naj bi bilo Irsko morje, ampak če bomo tako parcialno gledali, ne bomo nikamor prišli. Moramo gledati na pomorsko politiko v Evropi kot na celoto. In gospa Majstnar v bistvu nadaljuje delo, ki ga je Pičik v svojem času naredil. In zato mislim, da je to pravi način, prava pot. Pontifikej. Se opravičujem, da vam toliko pridigam. Eno vprašanje za komisarko. Ne vem, če ste vi to omenili, gospa Majsner. Nisem čisto prepričan, eh, kakšna je vloga Evropske unije v mednarodni morski organizaciji. Ne vem, kakšen je naš status v IMO, kajti jasno je, da se bodo države članice do smrti držale svoje pravice, da so članice IMO, ampak če želimo biti uspešni v eh, oblikovanju celostne pomorske politike za EU, potem pa moramo točno opredeliti, kakšna je vloga EU v mednarodnih organih, ki te politike izvajo. Zato me zelo zanima, kaj si vi mislite o tem. Hvala lepa predlagam, da dam besedo komisarki, ki bo odgovorila na vseh teh 45 milijonov vprašanj. Potem pa bomo naredili povzetek. Se strinjate? Gospa komisarka, izvolite. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama nisem tako zelo ambiciozna, da bi sedaj odgovarjala na vsa ta vprašanja in pripombe, ampak si bom vseeno prizadevala, da to storim. Kaj je lego? Če mi dovolite, bi sedaj spregovorila kar v grščini. Najprej najlepša hvala vsem. Hvala lepa za to zelo dobro, produktivno razpravo. Celostna pomorska politika je nova politika. Vendar, kot ste že sami pravilno izpostavili, gospod predsednik, in kot je zelo prijazno tudi gospod Komucakos povedal, ne bomo sedaj odločali o tem, ali potrebujemo to politiko ali ne. To odločitev smo že sprejeli. Parlament, svet in komisija so sprejeli to odločitev. Zelo jasno smo povedali, da moramo nujno oblikovati celostno pomorsko politiko, da moramo izkoristiti tudi prednosti, ki jih prinaša takšna politika. Mislim, da bo koristila vsem nam. Gospod Paskvale, če odgovorim še na vaše vprašanje. V času mojega zaslišanja ste že izpostavili to vprašanje. Odzvala sem se na vaše bojazni. Naj vam še enkrat povem, da nisem komisarka za ribištvo. Niti nisem komisarka za pomorsko politiko, temveč sem odgovorna za ti dve področji in svoj mandat bom zagotovo izpolnila. Vem pa, da ste bili nekateri kar kritični do mene na zadnjem zasedanju Sveta za splošne zunanje zadeve. Sem bila prav tako deležna kritik, zato ker spodbujam področje pomorske politike, tako da bom očitno morala svoje prizadevanja podvojiti se pa strinjam z vami, da vse skupaj vodi samo k večji zmešnjavi. Vendar ne bi govorila samo o zmešnjavah, temveč bi rada podarila tudi to, da je poročilo gospe Meissner izvrsten zgled tega, kako je možno zagotoviti dobro usklajevanje. Gospa Meissner je storila korak naprej, kajti zauzela je celosten integriran pristop. S tem pristopom naj bi rešili stara vprašanja. Gre za prečni večsektorski pristop. Namesto, da ugotavljamo, kdo je zakaj pristojen, bi bilo bolje, če bi med seboj sodelovali in dosegli rezultate. To je tudi moj namen. Poleg tega bi vas rada opozorila na to, kar sem povedala že v uvodu, ko sem omenjala napredek. Na področju celostne pomorske politike je že bil dosežen velik napredek. O tem smo se tudi že pogovarjali, zelo poglobljeno smo se o tem pogovarjali z drugimi komisarji in se o teh temah dogovorili s komisarjem Potočnikom Tajanijem in Kalasom. Z vsemi smo se pogovarjali o tem. Govorili smo tudi o tem, kako bi lahko skupaj storili več. Lahko vam zagotovim, da bo komisija še naprej delala v tej smeri in vesela sem, da je predsednik vašega odbora že nekoliko olajšal tudi moje življenje, glede na pripombe, ki jih je podal. Če se lotim sedaj še vsebinskih vprašanj. Glede upravljanja. Vesela sem, da vsi skrbno pazite na upravljanje in se strinjam tudi z vašimi pomisleki, gospod Komocakos, gospod Vanelis predstavnik skupine socialistov in demokratov je to omenil. Svet za splošne zadeve je sprejel sklepe v zvezi s tem in upam, da bomo zahvaljujoč temu tudi dosegli napredek. Moram biti popolnoma iskrena in reči, da do sedaj napredka res nismo dosegli. Razlog, zakaj tega nismo dosegli, pa je isti, kot je razlog, ki smo ga danes obravnavali prihaja do zmešnjave glede pristojnosti. Ne vemo, kdo je nasplošno odgovoren za pomorske zadeve, kdo so odgovorni ministri, s katerimi se moramo povezati. Sedaj bo treba sprejeti politično odločitev. Z mnogimi državami članicami sem se že pogovarjala in upam, da bomo do konca leta lahko na ministerski ravni oblikovali dobro mrežo v, znotraj katere bomo potem obravnavali tudi politiko. Zabeležila sem si vse vaše pomisleke in jih bom tudi posredovala komisiji in svetu. Mislim pa, da bi morali preiti od besed k dejanjem in doseči rezultate. Glede modre rasti in delovnih mest. Strinjam se z gospod Bilbao, ki pravi, da bi morali na področju politike vnesti več inovativnosti. V celoti se strinjam s tem, tudi gospa Majsner to omenja v svojem poročilu. Vprašanje pa je, kaj lahko mi storimo za to, da bi mlade pritegnili k temu poklicu in na ta delovna mesta. Lahko vam povem, da sem se s komisarjem Andorjem, ki je zadolžen za zaposlovanje, o tem že pogovarjala. Skupaj nameravava izboljšati pogoje predvsem varnostne pogoje, plačilne pogoje pomorščakov in delovnih mest v pomorskem sektorju nasploh. Zakaj to pravim? Zato, ker morda tega ne veste oziroma vas moram na to spomniti. Številne države članice, sploh si ne predstavljate, koliko jih je, še niso ratificirale ILO konvenciji o varnosti, o plačah, o zaposlovanju pomorščakov, o vseh osebah, ki delajo na ladjah. Zato moramo delati na tem, sodelovati moramo tudi z Mednarodno pomorsko organizacijo, tudi nekatere konvencije Mednarodne pomorske organizacije še niso ratificirane. Glede Mednarodne pomorske organizacije ima gospod predsednik, naj povem, kot ste že sami rekli, da sodelujemo z njimi, Trenutno imamo zelo dobro sodelovanje, vzpostavljeno z imom, tudi s predsednikom ima, verjetno bo kmalo obiskal Brusel. Lahko pa vam povem, da v tem trenutku skušamo pridobiti kot komisija status opazovalca v odboru Mednarodne pomorske organizacije. Je pa res in s vami se strinjam glede tega, da bi morale vse države ranice zauzeti skupno stališče. To je res pomembno. Kaj bomo torej storili glede delovnih mest in modre rasti? Soočili se bomo z izzivi, ki so postavljeni pred nas. Že prej sem omenila študijo, ki smo jo sprožili in v kateri obravnavamo različne možnosti in scenarije glede tega, kako izboljšati zaposljivost v tem sektorju. Prvi rezultati študije so zelo spodbudni, kajti kažejo na to, da na tem področju, na področju morja nasploh, na področju pomorskega sektorja, imamo zelo velik potencial, večji potencial, kot obstaja nasplošno na trgu dela. Izkoristiti je treba ta potencial. S tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Kanciana, ki je bil zelo osredotočen na rezultate. Rezultate smo dosegli in jih lahko še dosežemo. Ne moremo pa vedno vsega financirati sredstvi, ki jih imamo na razpolago, kajti, kot veste, tega denarja ni veliko. 50 milijonov so samo začetna sredstva. Računam tudi na vašo podporo, zato da bi ta sektor bolje obravnavali tudi v okviru nove finančne perspektive ki bo uveljavi v Evropski uniji. Še zadnja stvar, ki bi jo rada omenila. Številni ste omenili katastrofo, ki nas trenutno zaposluje v Mehiškem zalivu. Ta katastrofa je spostavila kar nekaj vprašanj. Dva elementa sta še posebej markantna. Evropska unija je res odvisna od nafte. To je naš problem, zato se moramo s tem soočiti. Potem pa je tu še potreba potem, da se nadalje razvija obnovljiva energija. Kar nekaj zelo dobrih rezultatov smo že dosegli na tem področju, imamo tudi študije v zvezi z obnovljivimi energijami na morju. Tudi z gospodom Edingerjem sodelujem v zvezi s tem. Tudi gospod Oettinger se ukvarja s temi vprašanji. Potem je tu še vprašanje plimovanja in energije, ki jo lahko pridobimo iz tega, potem energija termalnega potencijala morja, energija, ki jo lahko pridobimo zahvaljujoč valovom. Več je treba vlagati v inovacije, pridobiti čim večje koristi od tega. Prvi izziv je torej ta odvisnost od nafte. To je bilo jasno izpostavljeno po tej katastrofi v Mehiškem zalivu. Drugi velik izziv pa je nudenje zaščite in varstva okolja po pojavu takšnih nesreč. Komisija že dela na tem in kmalo bomo predstavili tudi pobudo. Gospod Oettinger, gospod Potočnik, vsi komisari sodelujajo pri pripravi te pobude tudi predsednik Baroso se mi zdi, da bo pripravil pobudo v zvezi s tem. Z veseljem bom vaše sporočilo posredovala ostalim v komisiji, že vi želite, da ukrepamo, da sodelujemo tudi z ZDA, kot je predlagal eden izmed vaših članov. Z njimi bi morali bolj sodelovati in se nekoliko več naučiti tudi iz te zadnje katastrofe. Nekaj lekcij smo se že naučili, gospod predsednik. Za zaključek pa bi se rada zahvalila vsem za podane pripombe in vprašanja. Skušala bom upoštevati vsak vaš predlog, naj pa še enkrat ponovim, da nikakor ne želim prevzeti pristojnosti od drugih komisarjev ali jim jo oduzeti. Svoj mandat lahko najbolje izpolnim tako, da prevzamem odgovornost in pristojnost za tisto, kar mi pripada. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Gospa Majsner, želite morda še kaj dodati za zaključek? Čisto na kratko, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila za spodbude pripombe na poročilo. Večina je pokazala, da podpira mojo smer, ki sem jo izbrala. Rada bi spregovorila o kolegu Paskalu, kajti meni, da ni vse v naši pristojnosti. In tudi večkrat smo to slišali. Člen 50. Že takoj sem se vprašala o tem, ali se naj osredotočam na prometno politiko, kot je to storil gospod Picik, ali pa naj bom bolj celostna, tako kot je bilo v poročilu Vandalen. Odločila sem se za celosten pristop, med drugim tudi zato, ker sem resnično pri teh pomorskih grozdih srečala zainteresirane strani, ki so dejali, da potrebujemo tak sklop, tak celovit pristop. Seveda se moramo spraševati, ali naj govorimo o podnebnih spremembah, o varovanju okolja, o raziskavah. Lahko pa tudi rečemo, da odbora ITRE in INTA nista vključena v to. Kje pa se naj pogovarjamo o tem, če ne tukaj? Zato sem resnično dobro premislila in izbrala ta pristop mislim, da je to v smislu smeri Evropskega parlamenta in tudi gospoda Pičika, ki je to počel že prej. Sedaj sem to samo drugače razdelila. Hvala lepa za vaše pripombe, komaj že čakam na nadaljevanje našega dela in hvala lepa gospe komisarki, da je bila navzoča in da je prispevala tudi svoj delež v to razpravo. Najlepša hvala, gospa Meissner. Kakšna je predlagana časovnica za to poročilo? do 9. julija lahko pošljete predloge sprememb. Septembra bomo glasovali v odboru, ko boste vsi spočiti po počitnicah. Upam, da boste prišli na kreto, gospod predsednik. No, glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo oktobra letos. Takšen je časovni okvir za to poročilo. Komisarka, najlepša hvala, da ste si vzeli danes čas za nas. Hvala lepa za to izvrstno razpravo. Hvala lepa tudi vsem, ki so prispevali k tej razpravi. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti z vami tesno sodelovali. Seveda pa si želimo nekega dne obiskati tudi ta zgodovinski čudovit otok Kreto. Morda bi tudi mi lahko nazaj domov potem odnesli to slavno olčno olje. Sam sem res velik navdušenec za kreto in za olčno olje, tako da še enkrat hvala, gospa komisarka. Okay, colleagues. Dobro, kolegice in kolegi. <laughs> Dominik, Dominik, Dominik. I need to carry on the uh, thing. No. Next item on the agenda. Slednja točka na dnevnem redu, izmenjava mnen o sklepih sveta STOA. Gospa Tik. Kao in gospod Kokao sta predstavnika na tem svetu. Gospoda Kuha danes ni z nami, tako da bo gospa Tikao povedala nekaj več v zvezi s tem. Gospod Taylor je že odšel, ampak vseeno, gospa Tikao, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Na kratko bom predstavila delo sveta stoje. Ta svet stoja je bil vzpostavljen na predlog predsedstva Evropskega parlamenta, sicer s sklepom 26.297 namen. Tega sveta pa je, da Evropskemu parlamentu pomaga sprejemati odločitve v zvezi z različnimi projekti. Odbor STOA tudi uradno sodeluje pri delu znotraj Evropskega parlamenta. Skupina parlamentarnim odborom in tudi drugim organom parlamenta, ki jih te teme zanimajo, pripravlja študije, posreduje neodvisne informacije, upravlja tudi ocene učinka, organizira forume, razprave, kjer sodelujejo politiki, predstavniki znanstvenih skupnosti, civilne družbe, družbe nasploh. Pogovarjamo pa se o tehnoloških in znanstvenih dosežkih, ki predstavljajo velik pomen tudi za civilno družbo. Skupina STOA se ukvarja s eh, dolgoročnimi cilji. Naše delo se razlikuje od ostalih raziskovalnih služb od dela sekretarjata. Ti se ukvarjajo predvsem specifičnimi sektorskimi kratkoročnimi raziskavami. Skupina STOA ne opravlja študij za posamezne odbore, temveč pripravlja študije, ki se nanašajo na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne projekte, pri katerih sodeluje več odborov. Stoa opravlja znanstvene analize in sicer na odprt način, kar pomeni, da ne posredujejo pri tem interesi, ki bi lahko kakorkoli omejili objektivnost. Rezultati dela skupine Stoe ne odražajo nujno večinskega stališča znotraj parlamenta. Naše študije predstavljajo objektivno stališče, ne pa stališče parlamenta. Upoštevamo pa mnenje posameznih neodvisnih institucij. Stoja ima na voljo tudi svoj proračun. Ta proračun je res del Evropsk proračuna Evropskega parlamenta. Generalni direktorat za notranje politike upravlja s tem proračunom skladno z notranjimi pravili parlamenta in notranjimi pravili stoje. Odbor stoja sestavlja 15 članov, podpredsednik Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z dejavnostmi stoje, potem štirje člani odbora za raziskave, dva člana odbora za zaposlovanje, dva člana odbora za zaposlovanje, dva člana odbora INTA, dva člana odbora za promet in turizem. Iz našega odbora sva torej jaz in podpredsednik Koh ter dva člana, ki ju imenuje odbor za kmetijstvo. Člani odbora so imenovani za dve leti in pol, mandat pa jim lahko podaljšamo oziroma obnovimo. Odbor stoa zaseda ponavadi v Strasburu v času plenarnega zasedanja, ponavadi ob četrtkih do povdne. Program naših zasedanj je nažalost tak, da mi zasedamo istočasno kot naprimer skupina za promet iz politične skupine socialistov in demokratov, zato smo skušali najti nek način, kako bi lahko tudi člani stoje bili bolj pogosto prisotni na zasedanjih stoje. Kaj ti ni dobro imeti zasedanja istočasno, kot potekajo zasedanja drugih političnih skupin. Nekaj projektov stoje je osredotočenih na promet, podpredsednik Koh in tudi drugi kolegi, koordinatorji se ukvarjajo s temi projekti. Pred nekaj meseci oziroma ob začetku leta smo organizirali razpravo o možnih projektih. Odbor Tran je predlagal, da se upravijo tri študije. Podana sta bila še dva druga predloga. Gospod Statarela in sama so podala vsak po en predlog. Odbor Tran predlaga, da se opravi študija na področju priložnosti in možnosti, ko gre za električni sektor, kaj lahko storimo na področju električnih vozil, električnih koles in tako naprej. Ta projekt smo izbrali zato ker želimo, da se ga financira skupaj s projektom EkoPromet in s projektom, ki preučuje porabo fosilnih goriv na pomors v pomorskem sektorju. Eko učinkovitost je tudi zelo pomemben projekt. Mi smo predlagali tudi projekt učinkovitosti varnostnih ukrepov na letališčih. Ta projekt je dobil manj glasov med glasovanjem. Vendar bomo ta projekt vseeno vključili, sicer v projekt manjšega obsega. Gospod Statarela je podal predlog, ki se povezuje s tem projektom. Gre za projekt Novo obdobje na področju skenerjev. Ta dva projekta sta sicer res dobila manj glasov na glasovanju, vendar jo bomo na nek način vključili v enega od večjih projektov. Naj dodam še to, da boste vsi, ki vas to zanima, lahko kmalo sodelovali jutri od 9. do pol 12. na seminarju oziroma na konferenci, ki jo organizira odbor STOA. Naslov pa je, kako se izogniti nadaljnim težavam pri vulkanskih oblakih. Več vulkanologov bo prisotnih na tej konferenci. Govorili bomo o tem, kakšne odločitve je treba sprejeti v takšnih okoliščinah. 23 projektov smo predlagali na začetku mandata. Ti projekti naj bi potem v odboru STOA preoblikovali v raziskovalne projekte. Koordinatori so sprejeli odločitev v zvezi s tem tri predloge so podali iz odbora Tran, potem sama in gospoda Tarela sta, so podali še dva projekta. Potem pa imamo še en projekt večjega obsega, ki se bo nanašal na ekološko učinkovit promet. Učinkovit z ekološkega vidika. Podali bomo tudi predlog za električna kolesa in električna vozila. Želimo si, da bi vzpostavili ustrezno infrastrukturo za napajanje električnih vozil v Evropi. Dobro, s tem bi zaključila ta uvod. Naj dodam še to, da lahko na vhodu v dvorano vzamete gradivo, ki ga pripravlja stoa. Najdete tudi opis našega odbora. Vse to vam je na voljo, zaenkrat pa hvala lepa. Če imate vprašanja, pa na plan z njimi. Thank you, Mrs. Hvala lepa, gospod Groš. Ja, uh, Hvala lepa. Kolege Koha še ni, zato se mu bom v imenu ELS najprej zahvalil za poročilo. Morda še nekaj vprašanj, glede pojasnil. V dokumentu prihodnost prometa na daljše razdalje v Evropi V tem dokumentu lahko vidimo, da se pojavljajo splošna vprašanja. Kdo je tisti, ki koordinira različne študije, ki jih imamo na evropski ravni in katerih avtor je Evropski parlament. Mislim, da je pomembno, da te pobude ne tečejo sporedno. Vedeti moramo, koliko sredstev je namenjenih tem študijam. In vsi tudi menimo, da morajo študije biti več vredne, kot je papir, na katerem so natisnjene. Torej, dobro je, da ne bi imeli sporednih študij. Dejali ste, da tukaj ne gre za študije po naročilu samo enega odbora, tudi drugi odbori imajo možnost dati naročilo za izdelavo študije. In kdo izvaja študije? Po kakšnem postopku potekajo razpisi za študijo? So to vedno že vnaprej določeni postopki ali imamo kakšen poseben postopek in sedaj ta konkretni primer zdi se mi zelo dobra ta zamisel in informacije v tej študiji, vendar pa, na primer, lahko vidim, da se je omejila samo na Grčijo, Dansko. In zato bi torej, če bi preiskoval promet na daljše razdalje, kdo določa, da se študija omejuje samo na določene države in ne širše. Torej, to so ta splošna vprašanja. Hvala lepa za vaš odgovor. Eh, Hvala lepa. Morda lahko že sam podam del odgovora. V prejšnjem mandatu sem sodeloval Silvijo in se nekoliko spoznam na svet stoje in tudi vem nekaj o prometu na daljše razdalje. To je študija, ki poteka. Naj povem najprej nekaj o omejitvah stoje. Zelo veliko je. ovir, kateri institut dejansko dobi izdelavo študije. Govorili ste o izbiri držav članic, ki so potem zajete v študiji. Vse je odvisno od tega, kdo študijo dejansko dobi. Naprimer, lahko vzamemo Belgijo kot možno državo za študijo, vendar pa, naprimer, za to v tem trenutku ni bilo odobritve. Če pa si pogledamo celoten postopek, imamo tri faze. In v tej študiji imamo tri države, ki so bile predstavljene. Torej, gre za njihove izkušnje. To je prva faza te študije, kjer določen inštitut, določene univerze, si ogleda to vprašanje. In potem je kar nekaj možnosti. Glede politik in potem imamo tudi zaključke, ki so potrebni na evropski ravni. Lahko si vse preberete. Pomemben vidik, kar se stoje tiče, pa je, kaj pričakujemo od sodelavcev, ki sodelujejo pri stoji. Želimo si, da bi imeli dvo, triletni časovni okvir in da bi si izbirali študije, ki so pomembne za nas. Včasih traja tudi leto, preden se doseže dogovor o tem, katere naloge je potrebno razviti, katero študijo izvesti. Tukaj gre za ta tako imenovani dvo, triletni življenjski ciklus, ki ga je potrebno upoštevati. učinkovit ekološki promet. To bi lahko bil projekt, ki je zelo pomemben. Kar se mobilnosti tiče, pa imam vprašanje. Glede česa ste se dogovorili, kakšen je časovni razpored za raziskovalni projekt in kakšna pričakovanja lahko imamo mi? Ali bo to dokument, govorimo o dodatnih študijah? In za konec, gospod predsednik, naslednje leto bo svet stoje naročil niz študij. Morda bi si lahko gledali poročilo Grož. Nedavno smo se ogledali srednje ročne študije. 2020 je bilo leto, ki smo ga imeli v mislih morda, bi s toa lahko si pogledala, katere ukrepe bi lahko sprejeli za to, da bi dosegli te cilje. Hvala lepa. Hvala lepa in gospa Meissner za konec, čez 7-8 minut začenjamo s sestankom koordinatorjev, tako da prosim, bodite kratki. Hvala lepa, ne bom dolga. Nekaj odgovorov sem že slišala. Konkretno bi rada vedela, kdaj pričakujemo rezultate. To so teme, ki so pomembne za prihodnost in so pomembne tudi v poročilo grož. In kaj bomo storili s tem?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 Všechno děkuju. Tudi mene zanima, kako se izbirajo države, v katerih so potem izvajane študije. Predsednik, se upravičujem, nisem dobro slišal tolmačenja. Imam pa vprašanje, ki je povezano z gospodom Kadravjem. Kako se dodeljujejo te študije? Ali so to vedno ene in iste univerze, sem prestrok, ali pa imamo bolj enakomerno porazdelevanje teh študij. Karl Sruje, z vsem dolžnim spoštovanjem, gospod Majsner, vedno dobite študije, se mi zdi. Torej, kako jih dodeljujejo in kako lahko naše univerze in raziskovalci dobijo dostop do izdravitev študij. Silvija?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 en poslanec ali pa en odbor lahko stoji pošlje predlog za projekt. Vse se potem analizira. Tudi teh 23 predlogov, ki smo jih prejeli, smo analizirali. Lahko pa tekom leta poslanec ali odbor še enkrat pošlje odboru stoja nek e, predlog za raziskovalni projekt. Ogromno prošen smo prejeli, proračunska sredstva so zelo omejena, tako da so uh, člani odbora sto glasovali. Naredili smo tudi hierarhično lestvico posameznih projektov, tako da je vsak od teh projektov, ki je prejel največje število točk, bil potrjen za financiranje. Vendar bomo opredelili tudi tehnično specifikacijo in na podlagi tega podelili pogodbe. Še nekaj informacij glede petega člena pravilnika odbora stoje. Ko gre za financiranje, piše, da različne strateške možnosti in študije lahko na splošno opravi eden ali več zunanjih pogodbenih izvajalcev, V stoji bomo najprej torej glasovali o projektih. Stoja bo potem objavila tudi razpis. Tisti, ki bo najbolj primeren, bo podpisal okvirno pogodbo. Zatem pa bomo objavili še javni razpis. Vsak pogodbeni izvajalec bo moral imeti potrdila strani večjih institutov in institucij iz večjih držav članic in bo moral biti tudi sposoben izvajati posamezne študije. Vsak, ki se bo prijavil na razpis, bo moral predstaviti tudi to, kako namerava doseči rezultate na tak način, da bodo to vsi razumeli. Končno poročilo pa bo potem objavljeno preučil zunanji revizor, ki ne bo imel podpisane raziskovalne pogodbe s to. Zahvaljujoč takemu načinu dela bomo zagotovili tudi visoko kakovostno upravljeno delo. Hvala lepa, gospod. Vsem sem tudi za vaše vprašanje. Vsi instituti, vse zainteresirane univerze lahko sodelujejo, lahko se potegujejo za posamezne pogodbe, lahko pa se združijo v konzorci in se prijavijo na razpis. Potem vprašanje gospe Meissner. Imamo kratkoročne projekte, ki so opredeljeni za 3 do 9 mesecev, srednjeročni projekti in dolgoročni projekti, ki lahko trajajo do tri leta. Projekt Eko učinkovitega prometa je dolgoročni projekt, kar pomeni, da bomo tehnične specifikacije opredelili, kmalo bomo projekt tudi začeli izvajati, kot rečeno, šlo bo za dolgoročni projekt. Upoštevali bomo tudi to, kar je ravno kar povedal gospod Alkadravi. Preverili bomo ali bomo opredelili enake tehnične specifikacije, kot so omenjene v poročilu gospoda Grošale. Tako bomo namreč lahko upoštevali tudi strateške cilje, ki jih je opredelil odbor za promet. Mislim, da sem več ali manj odgovorila na vaše vprašanja glede študij. Raziskovalni inštituti, konzorci adho konzorcije ali univerze bodo upravljale te študije. Poslanci ali posamezni odbor lahko vedno predloži nove prošnje glede študij, odbor STOA pa lahko financira samo horizontalne študije. Če bomo zahtevali, da se izvede projekt izključno na področju prometa, STOA tega projekta ne bo financirala, zato ker bodo temu namenjena sredstva ki jih ima naš odbor na voljo za raziskave. Upam, da sem odgovorila na vsa vaša vprašanja, seveda pa sem pripravljena odgovoriti tudi na naknadna vprašanja, če jih imate. Zato predlagam, da vas vsake toliko obvestimo o tem, kaj se dogaja v našem odboru, bodi si na ravni koordinatorjev, bodi si na ravni odbora. S tem boste lahko tudi sledili projektom, ki so v interesu odbora za promet. Hvala. Hvala lepa, gospod Tikao. Hvala lepa tudi gospodu Kohu. Oba nas predstavljata, naš odbor v svetu Stoa. Naslednja točka na dnevnem redu je točka razno. Niso me obvestili o kakršnikoli zahtevi po to točko, zato naj vas spomnim, da bo naslednji sestanek tukaj v Bruslju v ponedeljek 12. julija ob 15. Hvala lepa za vašo udeležbo. Sedaj pa bomo nadaljevali s sestankom koordinatorjev. Sestanek je zaključen. Hvala lepa.